koliko jih je glasovalo za, koliko proti, koliko je zdržanih. Mi smo želeli zadevo poenostaviti, vendar to žal ne gre. Tako, gospe in gospodje, prehajamo k glasovanju o poročilu Karlosa Koelja. Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih. Predlog spremembe ustni je bil umaknjen, tako da prihajamo k prvemu, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo k celotnem predlogu, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani sprejeto. Prihajamo k pojmenskemu glasovanju. Glasovanje poteka. Konec glasovanja. sprejeto z 549 glasov za, 51 proti in 37 zdržanih. Čestitam, gospod poročevalec. Gospod Speroni, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. V zvezi s postopkom rekli ste, da na željo novinarjev želite to izvesti. To je sicer zelo spoštovanja vreden poklic ampak sedaj boste poročali o vseh glasovanjih, ampak vse pravila si postavljamo sami, ne pa novinarji. Ali so to sedaj slepi novinarji, ki so to zahtevali? Če je temu tako, potem dobro. Sicer pa lahko novinar na ekranu prebere, kakšno je bilo glasovanje. Dobro. Če je nekdo gluh, potem ima on sedaj težave, če boste vi to prebrali. Gospod Sproni, odgovarja predsedujoči. Če naj jaz osebno kaj rečem o delu novinarjev, mi je to težko, ampak gre za prošnjo, ki je bila sprejeta na predsedstvu in. Jaz osebno se strinjam z vami, ampak če to prihaja z više inštance, potem bo to tako ali tako tam tudi na dnevnem redu ob naslednjem sestanku in eh, izvolite, gospod McMillan. Um, Hvala lepa. Strinjam se eh, s tem, kar je eh, predlagal gospod Speroni. Eh, res je, da eh, je na zaslonu vse zabeleženo, eh, vendar naprimer prebrati vse rezultate za vsak predlog spremembe, predlagal bi, da sugerirate to odboru za volitve, pa bomo to skušali upoštevati pri naslednjem glasovanju. Da, rekel sem že, da se bo predsedstvo s tem ukvarjalo zato, da bomo našli dokončen odgovor. Dobro, dnevni red predvideva, da bomo glasovali o poročilu Lambsdorfa, javna naročila graden, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti. Prihajamo k prvemu sklopu kompromisov, kdo je za. Hvala, kdo je proti, zdržani, sprejeto prihajamo drugi sklop odpade, tako da ne prihajamo k temu, ampak celotnemu predlogu v spremenjeni obliki, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa pojemensko glasovanje. Legislativna resolucija, glasovanje poteka. Konec glasovanja. sprejeto za 597 glasovi za in čestitam poročevalcu. Prosim. Could I have a technician, please? Nekaj je narobe z mojo glasovalno napravo. Če lahko pokliče tehnika, prosim. Me duje nove nove. Tehnik, prosim da greste k številki 299 in glasovali bomo o poročilu Šliter, nevarne snovi in pripravki. Tudi tukaj imamo prvi sklop s kompromisi, kdo je za, hvala, kdo je proti, zdržanje sprejeto, drugi sklop tako odpade in prihajamo k celotnemu predlogu spremenjenja obliki, kdo je za, hvala, kdo je proti, zdržanje sprejeto da je proti vzdržani sprejeto in sedaj bomo glasovali o celotnem sklepu. Votacijone kjuza. Konec glasovanja. Sprejeto s 674 glasovi za. Čestitke gospodu poročevalcu. Sedaj prehajamo k poročilu gospe Figurejdo o ratifikaciji konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007. Imamo tukaj eno glasovanje za legislativno resolucijo. Glasovanje je odprto. Zaključeno. 671 glasov za, tako da je sprejeto. Čestitamo poročevalki. Sedaj pa se bomo posvetili poročilu Katanja, razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji 2004 do 2008. Glasujemo o prvotnem besedilu od številke 10 naprej, kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan, sprijeto. Uh, Prehajamo k 31. predlogu spremembe. Kdo je za, kdo je proti? Peta, peti predlog spremembe. Kdo je za, kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo od številke 17 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti. Kdo je proti? To moramo preveriti elektronsko. Glasujemo druge, o drugem delu številke 17. Glasujemo. Konec glasovanja. 346 glasov za, 332 proti. Tudi drugi del je tako sprejet. Sedaj prehajamo k glasovanju o prvotnem besedilu številke 18, tudi tukaj v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Ločeno glasovanje tudi v zvezi z 19 številko, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. številka 21. Prvotno besedilo, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 v zvezi številko 26, kdo je za, oziroma 27, zapravičujemo, kdo je proti, zdržani, bomo preverili. Če enkrat gre torej za Predlog spremembe 21 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 382 proti 303 glasovom. Prehajamo na predlog spremembe 33. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno predlog spremembe 34, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem številki 30 moramo glasovati o prvotnem besedilu z petimi posameznimi deli. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti. To moramo preveriti elektronsko. Tretji del glasujemo. Tretji del v zvezi s 30, številko 30. La votazione chiusa. Konec glasovanja. 433 glasov za, torej sprejeto. Četrti del za, proti, zdržani sprejeto in peti del za, proti, zdržani tudi ta je bil sprejet. Številka 47 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. V zvezi številko 31 imamo glasovanje v dveh delih in sicer glasovanje poteka elektronsko. Konec glasovanja. 521 glasov sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. 598 za, torej sprejeto tako je tudi cel odstavek sprejet in prehajamo k predlogu spremembe 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Številka 32. Glasovanje o prvotnem besedilu v dveh delih. Prvi del. Tu je ustni predlog spremembe. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Gre za dopolnitev tega amandmaja. Dodali bi preprosto naslednje besede, namreč po kraju, ki je zapisano 12. decembar 2006 in uveljavi od 17. decembra 2008. Namreč decembra je prišlo do odločitve sodišče in mislim, da ne bi bilo korektno, če omenjamo odločitev iz leta 2006, če ne omenjamo tudi zadnje odločitve sodišča iz decembra 2008. Hvala. Ilustracione dell'emendamento. Upam, da je vsem jasno, kaj je bilo ravno kar razloženo tukaj, kakšen je predviden torej ta ustna sprememba. V prvem delu besedila ima kdo kakšen ugovor? Ne. Torej, prehajamo k glasovanju o prvem delu vključno z ustno spremembo. Kdo je za? Proti? Zdržan? Sprejeto. Drugi del prvotnega besedila. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo raje preverili. Torej, drugi del elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sojenje je zaključeno, zavrnjeno s 368 glasovi proti in 237 glasovi za. Sprememba predloga 19, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Glasujemo v glasovanju po delih o številki 36, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25 se navezuje na D in sicer je to pomensko glasovanje, ki odglasujemo. Izvolite. It appears that 36 was actually withdrawn glede na moj seznam, eh, se zdi, kot da je to bilo omaknjeno. Ali moramo torej o tem glasovati? E Predlog spremembe 8 je bil omaknjen. To pomeni, da o 36. točki ne moremo glasovati. Torej se vračamo k temu, kar smo ravno kar storili, namreč 25, ki se navezuje na 38 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 366 glasovi proti in 299 za. Predlog spremembe 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo. Izvolite. Če je tradicione, ena tradicionalna palaka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 rad bi razumel, kaj se dogaja. 40 je bilo sprijeto, torej predlog spremembe 43. Zato ni treba več glasovati o celotnem odstavku in tudi ne potrebujemo glasovan po delih, ker smo sprijeli 43. To pomeni, da lahko preidemo na 45. Še enkrat bom poskusil, kdo je za. Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. In prihajamo k predlogu spremembe 35. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. In prehajamo. Oziroma preverili bomo 35 v zvezi s številko 49. Glasujemo. Konec glasovanja. 452 glasov za, 211 proti, torej je predlog spremembe sprejet. Sedaj prehajamo k številki 51. Glasovali bomo neposredno o prvotnem besedilu v petih delih. Prvi del glasovanja glasujemo. Konec glasovanja. 619 glasovi za sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 344 glasovi za, proti 323 glasov. Tretji del glasujemo. Konec glasovanja. 627 glasov za. Četrti del. Glasujemo. Konec glasovanja. 569 za sprejeto. Sedaj prehajamo k zadnjem, petem delu. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto s 367 glasovi, tako je celotno besedilo sprejeto v zvezi s številko 51. Sedaj prehajamo k predlogu sprememb 51, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednji je. celotnem odstavku 55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 pa prehajamo k prvotnem besedilu z, v dveh delih. Prva de, oba dela pomensko glasovanje, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. 651 glasov za sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 427 glasovi. In sedaj predlog spremembe 27 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 52 za, proti, zdržani, zavrnjeno prihajamo k glasovanju o prvotnem besedilu od 62 prvi del za, proti, zdržani, sprijeto, drugi del, tukaj bomo poimensko glasovali, glasujemo. Konec glasovanja, 437 glasov za, sprijeto. Naslednji je glasovanje v dveh delih v zvezi številko 65. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 71, glasovanje po delih, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29, glasova, poimensko glasovanje, glasujemo.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 konec glasovanja. 591 glasov za. Sprejeto. In za konec še predlog 753 v zvezi številko 73. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo številke 73. Prostite. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili številka 73, predlog spremembe 53, glasujemo. Konec glasovanja. 317 glasov za, 353 proti, torej zavrnjeno. Sedaj pa prvotno besedilo, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za kdo je proti, zdržani, tudi drugi del je sprejet. Predlog spremembe 54. Pojemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 403 glasovi proti in 254 glasovi za številka 22 k številki 76, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 401 glasom proti. Predlog spremembe 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa besedilo številke 78, glasovanje po delih, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srednje 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, bomo pa raje preverili. Nekateri ne dvignejo roke dovolj visoko, glasujemo o amandmaju 36. konec glasovanja. Sprejeto 404 glasovi za. Tako je predlog spremembe 58 odveč in tudi ni treba več glasovati o prvotnem besedilu. Tako smo sedaj pri predlogu spremembe 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 37 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o prvotnem besedilu številke 90 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi drugi del je sprejet. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno glasovali bomo o prvotnem odstavku v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del. Tudi o tem moramo glasovati, kdo je za, kdo je proti vzdržani. Sprejeto. Torej, prvotno besedilo številke 93, to je za, prvroti, vzdržani, sprejeto. Številka 94 za, proti, vzdržano, sprejeto. Številka 100 za, proti, vzdržano, sprejeto. Sedaj smo pri predlogu spremembe 45. Po imensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno s 379 glasovi proti in 296 glasovi za. Sedaj prehajamo k celotnemu odstavku, tudi tu poimensko glasovanje, številka 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 396 glasovi za naslednja številka 104. Glasujemo o celotnem odstavku, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Številka 104, 105, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59, številki 107, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. glasujemo o prvotnem besedilu številke 107 v šestih posameznih delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Četrti del za, proti, zdržani, sprejeto. Peti del za. Proti, vzdržani, sprejeto. Šesti del za. Proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke, to je dobra gimnastika za roke. 108, zdoj za. Proti, vzdržani, sprejeto. Številka 111, predlog spremembe 39, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa številka 120, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržano, sprejeto. Sedaj pa številka predlog spremembe 24. tega smo prijeli pozno oziroma pozno smo dobili predlog na, za poimensko glasovanje, če nihče temu ne ugovarja, čeprav ni na seznamu tako. Tako, torej, če nihče ne ugovarja, bomo poimensko glasovali o amandmaju 24 in glasujemo. Votazione chiusa. Respinto. Konec glasovanja zavrnjeno 531 glasov proti 101 glasov za. Predlog spremembe 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo številke 149 v dveh delih, prvi del glasujemo. Konec glasovanja sprejeto s 640 glasovi za. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. 334 glasov za in sprejeto. Sedaj pa prvotno besedilo številke 157 v dveh delih. Prvi del, kdo je za kdo je proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, kdo je proti vzdržani za, sprejeto. Predlog spremembe 61 za, proti vzdržani zavrnjeno. Številka 62 v zvezi z 59, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. In to pomeni, da moramo glasovati o prvotnem besedilu v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto, kdo, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Izvolite. 166 želel sem upozoriti na to, da prvotno besedilo v angliščini je tisto, ki je pravilno. Obstajajo različne različice prevodov, ampak samo angliško besedilo je pa pravilno. Ne bi pa se tukaj podajal v detajle. Torej, angliška različica je pravilna. Hvala za te informacije. Sedaj moramo glasovati o 161, ampak tudi o prvotnem besedilu. Torej, za, proti, zdržani, sprejeto. Tako smo pri številki 166, angliška različica, angliško besedilo tukaj velja. 166 poimensko glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. 374 za, sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o celotni resoluciji glasujemo. votazione è chiusa. Konec glasovanja. 401 glas za, 220 proti. S tem je resolucija sprejeta. Čestitamo poročevalcu. Procediamo adesso a votare. Zdaj pa gremo naprej na glasovanje o predlogu resolucije odbora za poslovanje in socialne zadeve o konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu. Poročeval ga gospa McDonald. Glasujemo o amedmaju. Ena, kdo je za? Proti. Zdržani zavadjeno. Amandma dve, za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. Amandma 3, za. Proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo poimensko o celotnem predlogu resolucije. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 646 za. S tem je predlog resolucije sprejet. Čestitke. Prehajamo na poročilo resolucije. Andrikjene, svet OZN za človekove pravice in uloga EU. Prvi sklop amandmajev 1 do 7 so amandmaji poročevalke, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji z glasovanimi spremembami, poemensko, glasovanje odprto. Glasovanje se je začelo. No, ne še, ampak vsak čas bo. Tako. Konec glasovanja. 629 za. S tem je resolucija sprejeta in čestitke poročevalki. Prehajamo na poročilo poslanca Marka Kapata o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Prvotno besedilo odstavka tri v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo ločeno o odstavku štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o besedilu odstavka 5, druga ali neja, v šestih delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav, preverjamo. Četrti del. Četrti del tega odstavka. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 374 za. Torej sprejeto. Peti del za. Proti vzdržani sprejeto. Šesti del za proti, vzdržani, sprejeto tudi to. To pomeni, da je celotno odstavek sprejet. Zdaj prehajamo na odstavek 5, tretja alineja za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 9 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 11, četrta linija, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, odstavek 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, se prečujem, morda sem se zmotil, vsekakor je bolje, da preverimo. Glasujemo o odstavku 19. Odpiram glasovanje. konec glasovanja. Le 176 za, 421 proti. Torej, zelo zavrnjeno. Odstavek 20 za, proti, vzdržani, sprejeta. Odstavek 21 za, proti, vzdržani, sprejeto prehajamo na vodo navedbo F, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji. Po imensko odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 355 za, 195 proti, torej čestitke poročevalcu. S tem smo zaključili z glasovanjem in medtem, ko zapuščate dvorano, pa bomo začeli z obrazložitvami glasov. Allora, relazione Coelho. Torej, poročilo Coelho. Gospod Pirker. Glasoval sem za to poročilo, ker je v interesu varnosti otrok in je tukaj zahteval reformo na tem področju, da se namreč in je tudi uvedel nove ukrepe.